Colleagues, we're going to make a prompt start. People, uh... Kolegice in kolege, začeli bomo. Ljudje morajo domov. Vem, da ni najbolj optimalno, da imamo danes glasovanje. Sprejeli bomo dnevni red. Točke 7. 10, 11, 12, 13 in 15 smo preložili, če nihče ni nič proti, potem bomo to potrdili. Jezikovni profil Hrvaščina in Irščina ne bo na voljo. Zdaj pa moramo potrditi še priporočila koordinatorjev v okviru 205. člena. Koordinatorji so se spisni postopki 26. aprila 2016 odločili, da bodo imeli dodatno zasedanje odbora ali bo v Strasburu 9. maja 2016. Ali se odbor strinja s temi priporočili? V redu. Zdaj pa nas čaka elektronsko glasovanje povejte prosim, če slučajno kdo nima svoje glasovalne kartice. Začeli bomo točno ob dveh. Če kdo nima glasovalne kartice, kar je popolnoma seveda razumljivo, morda ste jo pustili v plenarni dvorani, potem lepo prosim, da nam to nakažete, zato ker želimo pravočasno začeti, da boste lahko po glasovanju zapustili dvorano. Vsi imate kartice? Odlično. Koordinatorji smo vsi pripravljeni. Vsi smo pripravljeni v redu. Četrta točka gre za agencijo Europol. Gre za agencijo Europol razveljavitev sklepov 2009-371 skozi PNZ in 2005 skozi 681 PNZ. Kolegice in kolegi, začeli bomo z glasovanjem. Poročevalca pa moramo vprašati, ali želi besedo. Če ne, potem bomo kar začeli z glasovanjem. Zelo na kratko, uh, gospod predsednik, mislim, da smo na koncu dolge poti in edino, kar bi rad povedal, je uh, iskrena zahvala vsem, ki so sodelovali z mano. Še posebej pa se želim zahvaliti Gaju in Antuanu in pa vam, gospod predsednik. Se opravičujem, nisem vas slišal, nisem poslušal pravega kanala. Tolmačili, poprosim, uredite zadeve. Hvala. Okay, have another go, Mr. Diaz de Mera. Še enkrat, gospod Diaz de Mera, izvolite. Ponovite to, kar ste povedali. Spatil. Ja, čisto lahko eh, je ponoviti to, kar sem rekel. Najlepša hvala vsem, vsem kolegom iz vseh političnih skupin, ki so bili vključeni v ta proces. Ta dolga pot se danes zaključuje. Eh, posebno zahvalo pa posvečam Gaju in Antoanu. Hvala. Hvala lepa, gospod Diaz de Mera. Zdaj pa predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno je. Zdaj pa končno glasovanje. Končno glasovanje, kolegice in kolegi. Glasujemo. The vote is closed. Hvala. Konec glasovanja. Sprijeto 40 za, 3 proti, 2 vzdržano. Čestitam poročevalcu. We move now to point five, conditions of entry and... Peta točka. Pogoj za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjava učencev plačanega in neplačanega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varošk oper. Prenovitev. 11. aprila smo imeli razpravo o tem, predlogu spremenit ni bilo, zato bomo v skladu z 66. členom glasovali kar o osnutku priporočila. Cecilije Wikström. Cecilije ni, zato bomo začeli z glasovanjem. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 40 za, 5 proti, nekdo se je vzdržal. Dobro, če vi vidite odlično. In to the rapporteur and her čestitke poročevalki v njeni odsotnosti. Kolegice in kolegi, šesta točka, boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU pri prilogu mnenja je Budil Valero. Če ne želite besede, lahko kar glasujemo. Želite? Izvolite. Eh, bara väldigt snabbt så vill jag tacka alla de andra skuggföredragandena för ett väldigt, väldigt bra samarbete. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, hvala za to odlično sodelovanje. Hvala torej za vse vaše prispevke in to je vse, kar želim povedati. Hvala. Thank you, Mrs. Valero. We Hvala lepa, gospa Valero. Predlog spremembe 10, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 1, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 2, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 3, glasovanje po delih, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 3, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto predlog spremembe 25, poimensko glasujemo. Predlog spremembe 25, drugi del, poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto 27, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 4 in glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 33 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 35 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 1a, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 4a, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 43, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 44, glasujemo. Proti oziroma konec glasovanja sprejeto, 45 ločeno glasovanje, glasujemo, konec glasovanja sprejeto, 46 glasujemo, konec glasovanja sprejeto. 47. Prvi del. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ločeno glasovanje. Predlo spremembe 48 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 49 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe šest in petdeset glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 57. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 63. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 66 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 64 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 65 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 68. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 71. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 72. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 74. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 75. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 76 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 77 glasovanje po delih. To so zahtevali socialisti. Prvi del. Predlog spremembe 77. Prvi del.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 konec glasovanja. Sprejeto 79 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 80 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 86 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 87 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 89 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 91 glasujemo. konec glasovanja sprejeto, 92 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 93 prvi del glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, drugi del glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno predlog spremembe 94 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodne navedbe. Predlog spremembe 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto sprejeto predlog spremembe 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto predlog spremembe. Šest, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto predlog spremembe. Sedem, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno predlog spremembe. Osem, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno predlog spremembe 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo v besedilju z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. The vote is closed. And that is glasovanja sprejeto 46 za, nihče ni bil proti, 5 se jih je vzdržalo, čestitam. Poročevalki, gospe Valero. Zdaj pa osma točka. Začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Švedske v skladu s členom 9 sklepa sveta 2015 skozi 1523 in člena 9 sklepa sveta 2015 skozi 1601 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije. Pročevalka je Ska Keller. Pročevalka predlaga, da bi zavrnili predlog komisije v skladu z členom 174 skozi 2. Bomo najprej glasovali o predlogu poročevalke, da bi zavrnili besedilo komisije. Če bo ta predlog spremembe sprejet, bomo glasovali le o predlogu spremembe dve v zvezi z zakonodajno resolucijo. Če bo predlog poročevalke zavrnjen, potem bomo glasovali o predlogih sprememb k predlogu komisije in na koncu še seveda o zakonodajni resoluciji. Upam, da je to jasno. Gospa Keller, želite besedo? Ne. Dobro. Torej. Vem, da vam ne dajem ravno vtisa, da si želim kogarkoli slišati, ampak če si res želite, lahko spregovorite. Dobro, glasujemo poemensko. Amendment zero, the vote is open. Predlog spremembe nič. Glasujemo. The vote. The vote Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendment 8, the vote. Predlog spremembe 8, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe štiri glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe pet glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe. Šest glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe. Sedem glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog komisije z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Čakam na znak koordinatorja. Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa predlog spremembe. Dve v zvezi z zakonodajno resolucijo glasujemo. Predlog spremembe dve torej. Se vsi strinjate? Dobro, predlog spremembe dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 za, 23 proti. Ena oseba se je vzdržala. Čestitke poročevalki. Zdaj pa še zadnje glasovanje. uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktovno snov. Gospod Boni je poročevalec, želite besedo? Ne. Glasovali bomo, predlogov sprememb ni. Čaka nas končno glasovanje, glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 51 za nekto se vzdržal. Čestitke gospodu Boniju. Well done. colleagues, we're going to make an immediate start for the next... Kolegice in kolegi, kar takoj bomo začeli za naslednjo točko na dnevnem redu. Kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo. Z veseljem bom tukaj pozdravila komisarko Jurovo. Govorili bomo o ECRIS-u, o EPPO, govorili pa bomo tudi o splošnem sporazumu in, v, in o zaščiti zasebnosti EU-ZDA. Kar zadeva praktično organizacijo, Najprej bo besedo dobila komisarka za predstavitev okrog 10 minut in potem pa bomo imeli razpravo. Najprej bodo vprašanja postavili koordinatorji vsake politične skupine in vi boste imeli nekaj časa za odgovore. Potem pa bomo imeli še drugi krok vprašanj, ki bodo zastavili poslanci če se bodo želeli oglasiti, vi pa boste spet imeli nekaj časa za odgovore. Lepo pa prosim, da se poslanci omejijo na dve minuti. In kar takoj, brez odlašanja, komisarka Jurova, izvolite. Predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepo za priložnost, da nadaljujemo s dialogom na vašem odboru. Danes bi rada govorila o kazenskem pravu in v svojem portfolju. Od oktobra 2015, zadnjega dialoga, smo imeli strašne napade v Parizu in Bruslju. Komisija je okrepila svoje pobude v boju proti terorizmu, hkrati pa smo izpostavili, da moramo pri tem braniti svoje vrednote. Učinkovitno pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah je del odgovora in glede na to smo predlagali spremembo ekrisa za boljšo izmenjavo informacij za kazenske podatke pri državljanih tretjih držav. Poročevalec Krkop je že začel s delom pri tem pomembnem prilogu, ki bo okrepil učinkovito izmenjavo informacij med državami članicami. Prav tako pa želim opozoriti na še eno pomembno razpravo, ki smo jo sprožili in sicer na neformalnem pravosodnem svetu januarja v Amsterdamu. Vi, gospod Moraes, no, Moraesa ni več, upam, da je še kje tu, ste tudi bili tam. To se navezuje na pobudo nizozemskega predsedstva, kar se tiče sistemov pomoči, ki jih imajo nekatere države članice. Morda pa bomo morali iti še prek tega in bomo morali videti, ali so tradicionalne omejitve za pravosodje nekaj, kar je lahko veljavno tudi za digitalni svet. To se nanaša na tako imenovano digitalizacijo kazenskega prava. Prav tako bomo predlagali spremembe direktive o boju proti pranju denarja, ker vidimo, da je potrebno storiti več za boj proti financiranju terorizma na smiseln način. Pogledali si bomo podatke bank, zato da bi okrepili delo policije na področju boja proti finančnim prevaram in tudi kako bi kartice naredili bolj varne, ne da bi prepovedovali ta pomemben način plačevanja. Po krizi dokumenti iz Paname pa se bomo vrnili tudi na vprašanje preglednosti. Vi in poročavka s Argentini ste to že spostavili v trialogih, moj cilj pa je, da revizijo predstavim junija. Poleg tega bomo do konec leta predlagali tudi vzajemno priznavanje odločb, kar se tiče zaplembe in zamrznitve premoženja v določeni državi, tudi v drugih državah, torej, da bodo te sodbe priznane tudi v drugih državah članicah EU. Kar se temeljnih svoboščin tiče, pa sem ponosna, da smo zaključili z reformo o varstvu podatkov. Želim se zahvaliti gospodu Albrechtu in gospodami s tem pri tem. Tako smo dosegli uravnotežen rezultat, dalekosežen rezultat, sedaj pa bomo skušali to izvesti skupaj z državami članicami, organi za varstvo podatkov, državljani za to, da bomo imeli uredbo za varstvo podatkov, ki bi naj potem prišla spomladi 2018. Temeljna svoboščina, kot je varstvo podatkov, to bo pomembno tudi v digitalni dobi. Prav tako bomo povečali učinkovito sodelovanje in zajemno zaupanje med organi. Ta zaščita pa mora biti zagotovljena tudi, ko se osebni podatki prenašajo prek Atlantika. Zato bo jutri komisija predlagala podpis okvirnega sporazuma, ki bo odločen okvir za standarde za zaščito podatkov za veliko dvostranskih določb za policijsko sodelovanje in pravosodno sodelovanje med državami članicami EU in ZDA. Kar se tiče okvira za varstvo podatkov, sedaj sodelujemo z ZDA, da bi priporočila, ki jih je delovna skupina za člen 29 podala, vključili v delo. Prav tako bomo uredili svežen proceduralnih pravic. Poročevalcu Dejongu nudim vso podporo, da bi prišli do vsebinskega rezultata k malu, tudi kar se tiče pomembnega vidika področja delovanja. Kar se tiče priseljevanja in otrok, naj vam zagotovim, da bom vedno skrbela za njihove pravice na najšibolj žariščnih točkah ali pa naj si gre za posebno potrebo, da poskrbimo za otroke, ki potujejo brez spremstva ali za učinkovito zaščito. To moramo urediti. V zvezi s tem naj vam povem več o našem delu proti sovražnem govoru kjer napredujemo v našem dialogu s ponudniki internetnih storitev. Kodeks obnašanja bomo predlagali do junija. Prav tako bomo seveda spoštovali svobodo izražanja, ko bomo to počeli, vendar pa splet je vseeno prosto, kjer pravila veljajo. Za boljše sodelovanje med organi kazenskega pregona pa se zavzemamo tudi za vzpostavitev Evropskega toživca in reformo Eurojusta. Moj cilj je, da bi EPPO zaključila še letos. Cenim prizadevanja nizozemskega predsedstva, da bi dosegli napredek pri tem pomembnem dosegu. Slovaškim predsedstvom, ki prihaja, se bom jutri v Bratislavi o tem podrobno pogovorila. Postopno napredujemo tudi v pogajanjih v svetu o uradu Evropskega javnega toživca. Države članice podpirajo ključne dele predloga na podlagi načela, da nič ni dogovorjeno, dokler ni vse dogovorjeno. Zdaj končujemo prvo obravnavo še ostalih členov. Moje stališče je vedno bilo in je in bo, da moramo imeti neodvisen organ evropskega toživca. Njegove pristojnosti morajo biti nedvoumne. Imeti moramo jasne prednostne naloge za EPPO. Potrebno je dodati tudi dodane naloge, kar se tiče EPPO. Imamo pa predvsej argumentov, ki jim pritorjuje tudi Evropsko sodišče. Temu moramo slediti. Kar se tiče sorodnih pristojnosti, pa mora biti to uravnoteženo, tako da ne bomo oslabili pristojnosti EPPO ali da bi kaj uvajali skozi stranska vrata. Besedilo sveta uvaja kompleksen režim, tvegamo zapletene usporedne preiskave. Drugič, svet je precej spremenil strukturo. Svet si želi, da bi EPPO deloval kot kolegi. Čeprav posebno pomembno je, da imajo nacionalno povezavo med EPPO in ostrajajo, da bi moral nadzornih podatkov nadzorovati postopke posameznih držav članicah. Imeli bi tudi stalne zbornice kot ustrezno povezavo in senate, vseeno pa bi lahko potem EPPO predal pristojnosti posameznim nacionalnim organom, ki bi potem sodelovali z EPPO. Seveda pa bi potem ogrozili te stalne senate. Zato moramo imeti možnost, da bomo predali primere od enega tržica do drugega. To bi potem omogočilo, da bi centralna vloga EPPO bila taka, kot mora biti in tako bi lahko izgledili politiko na področju EPPO, ki bo ustrezna temu uradu. Mislim, da lahko nadaljujemo tudi, kar se tiče uredbe Eurojust, da bi izboljšali njegovo delovanje. Eurojust morajo države članice bolje uporabiti še prav posebno morajo skupne preiskovalne ekipe in preiskovalni centri biti taki, da bodo podpirali mednarodno sodelovanje. Prav tako pa moramo še naprej zmanjševati razkorake upravo med državami članicami. Sredotočiti se moramo na izvajanje in izvrševanje, tako da bodo vsi ti zakoni postali resničnost. Naša ekipa še ni dobro prenešen v življenje držav članic. Prenos je slab in pogosto prihaja do vprašanj neizpolnjevanja. Sodniki in toživci po EU morajo ustrezno uporabiti kazensko pravo in instrumente na tem področju za spodbujanje vzajemnega zaupanja v pravosodne sisteme. Tako je, to je edina pot, da dosežemo učinkovito področje sodelovanja in zagotovimo čezmene ukrepe, ki bodo delovali. Preiskovanje po državah članicah je dober primer. Tukaj je pomankanje sodelovanja povzročalo napake in zamude. Na evropski ravni imamo na voljo instrumente, vendar pa potrebno jih je ustrezno uporabiti. Po eni strani to pomeni, da mora komisija biti proaktivna pri izvajanju akija, sestanki strovnjakom, z orodji, z usposabljanjem, informacijami za izvrševalce. Po drugi strani pa bomo tudi izvedli postopke, kršitve tam, kjer je pač potrebno zagotoviti prenos v polni meri in ustrezno izvajanje. Ta teden sem sedela dogodkom po neformalnem vrhu, ki smo ga imeli in govorili smo o ministerski konferenci, ki sem jo organizirala oktobra, kako se boriti proti radikalizaciji zapornikov. Kar nekaj vzrokov je za to, eden od njih so slabi pogoji v nekaterih evropskih zaporih. V tem dopisu sem razložila možnosti za različne vire financiranja EU iz različnih programov. Prav tako sem napovedala, da bom spostavila skupino na visoki ravni, ki bo na podlagi priporočil podskupine za zapore izmenjala najboljše prakse v zadevnih državah. To sem poslala ta teden vašemu predsedniku. Kar se tiče pravne države v EU, se zavedam dela, ki ga upravlja Libe na tem področju pod vodstvom gospe Infeld to spremljamo pozorno, skupaj s prvim podpredsednikom Timmermansom in ostalimi. Delovanje pravosodnega sistema je pomemben del pravne države in dovolite mi, da izkoristim to priložnost, da vas obvestim o ključnih sklepih. dodatka k pravosodni tabeli, ki je bila objavljena tukaj. Kot veste, imamo 28 držav članic, poskušamo izboljšati kakovost, učinkovitost in neodvisnost pravosodnih sistemov. Prav tako imamo primerjalne informacije treh glavnih elementov za vse države članice EU. Nasplošno, večina držav članic napreduje pri izboljšavi pravosodnih sistemov. Opazili smo nekaj spodbudnih trendov, odkar smo objavili prvi seznam. Naprimer, kar se tiče učinkovitosti, dožine postopkov pri civilnih in trgovinskih postopkih to se je izboljšalo, vendar pa v administrativnih, administrativnih postopkih pa se je poslabšalo. Kar se kakovosti tiče, vidimo na splošno izboljšave pri uporabi IKT, naprimer kar se tiče manjših primerov trjatev na spletu, vendar pa potrebujemo še dodatna prizadevanja, usposabljanja, uporabo IKT tudi za upravne sisteme po posameznih primerjih. Prvič vključujemo tudi anketo Eurobarometra o percepciji neodvisnosti sodišč v javnosti v državah članicah. Te ankete kažejo, da se te zaznave eh, zelo razlikujejo po državah članicah tam, kjer menijo, da je neodvisnost nizka, pravijo, da je to zato, ker prihaja do umešavanja ali pritiska vlad in politikov ali ekonomskih interesov pravosodne sisteme. To moramo pozorno spremljati. Spoštovane poslanke in poslanci, nisem imela prav veliko časa, tako da sem zajela samo del tem, na katerih delam. Veselim pa se vaših pripomp in vprašanj glede teh in drugih pomembnih vprašanj. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, uh, Hvala lepa, komisarka. Takoj bomo začeli s koordinatorji. Gospe Holmaja ni, nadomešča pa jo gospod Boni, tako so mi povedali. ELS, prosim. Hvala lepa, gospa komisarka. Zelo lepo je, da ste spet tukaj. Hvala lepa za vaše uvodne besede, razlago nekaterih vprašanj. Mislim, da je pomembno, da izvemo najnovejše informacije glede vašega področja delovanja. Nekaj kratkih točk. Prvič, mislim, da moramo sodelovati, kar se tiče e-krisa izmenjave informacij, še bolj tesno. To je zelo pomembno, mislim, da je to potrebno. In vaš predlog, ki govori o uporabi digitalnih orodij na področju kazenskega prava, postopkih, ki so povezani s pravosodnimi sistemi, to je zelo pomembno. Kajti zelo koristno bi bilo, če bi to storili in bi tako pospešili veliko dejavnosti in postopkov. Drugič, pomembno je podpisati okvirni sporozum, kot ste dejali jutri. Mislim, da je bilo nekaj vprašanj našega odbora, vendar pa doseči moramo napredek. Hvala lepa za vaše sodelovanje z vsemi partnerji, še prav posebno skupino členov 29 na področju ščita zasebnosti, varovanja zasebnosti. Mislim, da moramo omeniti nekatere grožnje in na koncu bomo našli najboljše rešitve. Prav tako je pomembno, to, kar ste dali glede sovražnega govora. Junija bomo imeli kodeks ravnanja. In vaše delo s ponudniki storitev bo končano. S tem kodeksom ravnanja, ki je zelo pomemben, pa bomo torej zagotovili svobodo interneta po eni strani, po drugi strani pa bomo imeli na voljo instrumente za boj proti sovražnemu govoru. Jutri v Varšavi bom imel konferenco na to temo za mlade. Mislim, da je to zelo pomembna tema. Potem pa še vprašanje o nadaljnih korakih, kar se tiče svežne zaščito podatkov. Z direktivo o varstvu podatkov in GDPR, to smo končno sprejeli, ne moramo počivati, kaj ti delo še ni končano. Spraševal sem se, ali komisija namerava vzpostaviti izvedbeni načrt, še pa posebno za GDPR. Tukaj bi imeli potem približno 50 rešitev na nacionalni ravni in mislim, da moramo zagotoviti, da bo prožnost, ki je potrebna, taka, da ne bomo dobili 28 različnih izvedbenih načrtov in pravil. Kaj namerava komisija s tem? Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa naj se osredotočim na dve, tri vprašanja, ker vem, da bodo ostali imeli še precej vprašanj. Kar se ščita za zasebnost tiče, je kar nekaj pomislekov. Najprej, administracija ZDA ne izključuje popolnoma množičnega zbiranja osebnih podatkov, ki prihajajo iz EU. Rada bi vedela, kako se to sklada z evropskim konceptom, da množičnega nadzora posameznikov nikoli ni sorazmeren potreben instrument. Poleg tega je tudi vprašljivo, če ima varuhina človekovih pravic dovolj pooblastil za učinkovito delo in če je resnično neodvisna. Potem tudi pritožbeni mehanizem je morda preveč kompleksen, in težaven za uporabo posameznikov. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Lahko podate kaj argumentov. Drugič, kar se tiče krovnega sporazuma. Vemo, da tako sporazum PNR z ZDA in TNF, TFTP, da nista zajeta v ameriški zakonodaji. Mi posebno predvidevamo, da bo to zagotovljeno, kako boste razširili to negotovost in potem ameriška zakonodaja za pritožbe povezuje to s trgovinskimi podatki. Torej zdi se, da je možnost pritožbe odvisna od tega, ali se strinjamo s tem varovanjem zasebnosti, kakšno je vaše mnenje glede tega. In potem čisto na kratko, glede EPPO imamo stališče Evropskega parlamenta o uradu javnega tožilca. Po vašem mnenju, do kakšne mere so stališča v trenutni razpravi sveta upoštevana? Hvala lepa. Sedaj pa EKR. Prosim. No. Hvala lepa, komisarka. Hvala lepa, da ste danes tukaj z nami. Žal gospoda Krkopa ni zaradi drugih obveznosti v Združenem kraljestvu. Želi pa, da jaz podam tele pripombe v njegovem imenu. Boj proti kriminalu in terorizmu po EU je možen le, če se bodo države članice odzvale hitro in darovale učinkovito skupaj. Pro aktivna prizadevanja, da bi naši kazenski sistemi delovali usklajeno, so ključnega pomena če bi se naj soočili in prebrodili pomisleke, s katerimi se trenutno soočamo. Je kar meni, da ni potrebno imeti novih centraliziranih sistemov in popolnoma usklajenih sistemov za to, da bi to dosegli. Smiselna izmenjava podatkov in pomembnih informacij drug z drugim, to je najboljši način za dosego rezultatov. Kot poročevalec za uredbo ECRIS se gospod Krkov veseli sodelovanja z vami in meni, da bodo spremembe, kar se tiče državljanov tretjih držav, ključnega pomena. Gre za to, da bodo državljani EU in državljani tretjih držav enaki pred roko pravice pri nas. Ni logičnega razloga, zakaj tega ukrepa ne bi potrebovali. Ko bomo tako ukrep imeli, bo to bolje za notranjo varnost in za prost pretok gospod Krkop, bi se rad zahvalil komisiji za njihov predlog in se veseli sodelovanja pri tem dosjeju. Potrebno je prizadeti kriminalce tam, kjer jih to boli in to je pri denarju. Kako bo komisija omogočila boljše izmenjavo informacij na področju finančnega kriminala. Ne samo v okviru EPPO, tudi kar se tiče boja proti terorizmu in trgovine z ljudmi. Kako lahko pravosodne oblasti spodbudimo, da bodo sodelovali na evropski ravni? In končno, ali komisarka namerava izvesti revizijo nečesa, kar je gospod Krko vedno podpiral, namreč skupne preiskovalne ekipe, da bi si ogledali, kako lahko ta dragocen instrument okrepimo za skupne izzive. Hvala lepa. Alde, gospa Grisbeck. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej eh, se želim zahvaliti gospe komisarki. Rada bi pozdravila tudi njeno zavezanost eh, glede številnih pomembnih vprašanj. Mm. Eh, torej, vsa ta vprašanja so tudi zelo kompleksna in strateško pomembna. Najprej bi omenila enega večjih ciljev Evropske unije in sicer eh, zaščito otrokovih pravic. Eh, vi ste to tudi izpostavili. Imate predlog v zvezi s katastrofalno situacijo eh, številnih. Eh, mladoletnih brez spremstva, ki se nahajajo danes na ozemlju Evropske unije. Mm, torej, to se navezuje predvsem na otroke migrante. Imamo program EU za otrokove pravice. Od 2011 do 2014 je ta program trajal. In ali bo komisija pod vašim vodstvom razmislila o kakšni novi. Uh, pomembni strategiji na tem področju, ki bo tudi učinkovita, ki bo vključevala akcijski načrt za to, da se zaščitijo otrokove pravice. Moje drugo vprašanje pa se nanaša na tematiko, ki ste jo tudi omenili eh, in sicer krovni sporazum. Eh, predvsem me zanima izmenjava podatkov z ZDA. v kolikšni meri nam lahko zagotovite, da eh, ščit za zasebnost in pa krovni sporazum, torej da se bosta razvijala v skladu z novim zakonodajnim okvirom o varstvu podatkov v EU. Eh, ta sporazum smo pred kratkim sprejeli tukaj na plenarnem zasedanju in eh, zanima me, koliko bo to upoštevano. Potem 29. člen je tudi bil omenjen, zato tega ne bom ponavljala. Mm, še ena beseda o Evropskem javnem toživcu. Najprej smo imeli predlog o centralizirani strukturi, ampak eh, to je bilo potem pregledano pod pritiskom držav članic, zdaj pa se predvideva, zelo medvladna, decentralizirana struktura. Eh, kaj o tem meni kolegi in kako bo komisija izvedla oceno, kako to ocenjujete, kakšna bo tudi učinkovitost te nove strukture, eh, ki sploh ni več podobna izvornemu predlogu. Gospa Sargentini, zeleni. Um, first... Hvala lepa. Najprej naj povem, da se veselim predlogov komisarke, kar se tiče direktive o boju proti pranju denarja. Vesela sem, da ne govorite samo o financiranju teroristov, upoštevate tudi panamske dokumente in vzajemne sklade. To je dobrodošlo. Borili smo se za to, to nam ni uspelo uveljaviti, še prav posebno zaradi vlade v Združenem kraljestvu. Politične razmere so se morda spremenile in to bi nam lahko dovolilo, da smo bolj odločni, kar se tiče te teme. Potem pa, kar se tiče zasebnostnega ščita. Organi za varstvo podatkov menijo, da zaščitno, zaščitnosti ščit ni dovolj za zaščito osebnih podatkov na poti v ZDA. In naše vprašanje je, in to smo zastavili že kar nekajkrat, boste vsaj uvedli samo ukinitveno klauzulo na, to, na ta ukrep, kar se krovnega sporozuma tiče, čeprav razumem, bo jutri podpisan. Vendar pa je oddelek za domovinsko varnost izuzel podatke PNR iz zasebnostnega akta. Prostite, ampak okvirni sporazum je potem takem manj pomemben za nas. Vprašanje je, boste zahtevali spremembo te odločitve? kar se tiče zaščite zasebnih podatkov. Potem pa še ECRIS, še prav posebno člen 4a predloga. Se komisija zaveda, da so podatkovni bazi, da so podatkovne baze državljanov tretjih držav take, da bomo imeli tu podatke tudi tistih evropskih državljanov, ki imajo dvojno državljanstvo. In to je potem diskriminacija teh državljanov kako se bo komisija lotila te diskriminacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Komisarka. Yes, yes, Gospa komisarka, kar izvolite besedo za odgovore. Prepared how, how I got the, the questions. On uh, Ja, Mr. Boni had several comments on. Gospod Boni je podal številne komentarje o ICRIS-u. ICRIS je del varnostne agende in to iz dobrega razloga. Eh, organi pregona morajo imeti dostop do podatkov o, o državljanih tretjih držav, ki so bili obsojeni na sodišču. In eh, veseli nas, da smo doživeli zelo pozitiven odziv, ne samo strani držav članic, ampak tudi strani parlamenta. Vsi razumemo, da gre tukaj za koristno zadevo. Bom zelo odkrita, um, strah me je bilo, uh, kako bo z vključevanjem prstnih odtisov. Uh, odločili smo se, da to potem vseeno vključimo. Zato, ker uh, si res želimo um, prave identifikacije. Pri e-krisu pa želimo zaščititi in ohraniti vse standarde, kar se tiče varstva podatkov. Tako da na tem področju ne bo prihajalo do eh, kakega navskrižja z pravili na področju varnosti podatkov in pa do zlorab in težav. Delamo še naprej na e-krisu, pa ne samo na tem, ampak tudi na drugih sistemih, ki pomagajo organom pregona, da delujejo čezmejno. Imamo Schengen, ki je prinesel številne prednosti za vse nas. Nasplošno je to zelo pozitivna stvar. Vendar pa imajo na ta način tudi eh, kriminalci možnost potovati in eh, izvajati svoje kazniva dejanja povsod. Zato se zdaj na področju kazenskega prava in varnostne agende ukvarjamo predvsem Eh, s tem, kako povečati mednarodno sodelovanje, eh, predvsem eh, sodelovanje med policijskimi organi, organi pregona in toživci. Omogočiti jim moramo, da bodo delovali hitro. Vsi ti napadi, ki so se zgodili v Evropi pred kratkim, so pokazali, da je hitro ukrepanje ključnega pomena. Glede sovražnega govora naj povem naslednje. O tem bom govorila v kontekstu boja proti radikalizaciji. Vse bolj smo prepričani, da obstajata dva načina radikalizacije. Ena poteka prek spleta, druga pa v zaporih. pri spletni radikalizaciji smo priča želi določenih skupin ljudi, da začnejo neke vrste državljansko vojno v Evropi. Zelo kruto se to sliši, ampak eh, določeni krogi pozivajo k temu. Če berete te razprave, če eh, si ogledate pozive k odkritemu nasilju, potem uh, vidimo, da uh, taka želja obstaja. Na internetu moramo pa hkrati zaščititi tudi svobodo izražanja, tako da smo res pred hudo dilemo. V drugih trenutkih, ko smo se soočali eh, s takimi dilemami, eh, smo pogledali, kaj je bilo na kocki. Proučiti moramo, kaj je eh, torej, tukaj na kocki. Če gre za sovražni govor proti beguncem, istospolno usmerjenim, eh, proti katerikoli marginalizirani skupini, eh, se je proti temu treba boriti z vsemi sredstvi. Ponudniki IT storitev bodo delali v tej smeri eh, prostovoljno. In ko sem bila zadnjič tukaj, sem povedala, da eh, tudi sami razumejo, da so del problema in da morajo biti tudi del rešitve. Zato so pripravljeni prispevati k odzivu na to, Pripravljeni so eh, sprejeti tudi kodeks ravnanja, ki bo temeljil na evropski zakonodaji. Zdaj pa vidimo, da ti ponudniki delujejo v skladu z ameriško zakonodajo. In dejstvo je, da moramo ustrajati pri naših načeljih in naših zakonih. Zato sem vesela, da imam za vas eh, te dobre informacije. Imeli bomo kodeks ravnanja, torej kjer bo obstajala tudi zaveza vseh operaterjev, da črtajo v roku 48 ur vso sovražno vsebino. Torej, 48 urah, odkar eh, te sovražne vsebine odkrijejo, eh, jih bodo morali izbrisati. No, kar pa se tiče svežna o varstvu podatkov in pa načrta za izvajanje, naj povem, da se je delo na uredbi začelo, ni se pa še končalo. Vesela sem, da je to zdaj pod streho, da imamo tudi eh, jasno časovnico, vključno z načrtom financiranja. Poenotiti moramo pristop za izvajanje te splošne uredbe. Mm, torej, kako bodo organi za varstvo podatkov to izvajali? Obstajajo tudi diskrecijske pristojnosti. Eh, včasih, eh, ko se udeležim sestankov teh organov, vidim, da se njihov pristop do te tematike razlikuje delno je to pogojeno tudi s kulturnimi razlikami. Ampak eh, prek uredbe smo vzpostavili enoten seznam pravil, ki jih bo treba tudi enotno izvajati. Poglejte si tudi sankcije, ki obstajajo za to. E, eh, naprimer, zdaj v Italiji podjetje ne bo e, sankcionirano hujše, kot bi bilo naprimer v Franciji. E, Sodelovati bomo morali z organi za varstvo podatkov, oblikovali bomo notranja pravila za izvajanje. Glavna naloga za komisijo, in to bomo tudi finančno podprli, pa je, da se vzpostavijo jasne smernice za podjetja. Tako bodo vsi v interesu pravne eh, gotovosti eh, vedeli, kakšne pravice in dožnosti imajo. Upam, da bo do te smernice razumljive tudi za državljane Evropske unije, da bodo dobro poznali svoje pravice v kontekstu teh novih pravil. To delo nas čaka v letošnjem letu, pripravljamo pa tudi različne programe usposabljanja za strokovnjake. Na ta način se bomo dobro pripravili na odločilni dan, ki bo prišel leta 2018. Zdaj pa ščit za zasebnost oziroma ščit zasebnosti. Kako bomo zagotovili, da se bodo zaveze izpolnile? Govorili bomo o evah nacionalne varnosti. Veliko eh, težkih razprav smo že imeli o tem, da se bodo zaveze izpolnile. Do poletja lansko leto je bila to eh, tema, o kateri ameriški partnerji niso bili pripravljeni preveč razpravljati. Nekako pa nam jih je uspelo spraviti za mizo. Mm, želeli pa smo si predvsem tri stvari. Najprej opredeliti omejitve za nacionalne varnostne organe in pa obveščevalne službe, kar se tiče dostopa do podatkov v njihovi zakonodaji. Evropsko sodišče ni ocenilo situacije v luči nove zakonodaje ZDA. Zato smo morali delati tudi na tem. Želeli smo si torej jasnega opisa omejitev, potem tudi zelo podrobno interpretacijo tega, kako berejo svoje zakone, kako jih interpretirajo in kako jih želijo izvajati. Vedno bodo obstajale tudi izjeme, kjer bodo oni v svoji zakonodaji eh, avtorizirali svoje organe za eh, masovno zbiranje podatkov. Za nas pa to mora imeti jasen namen in to je zdaj tudi zapisano v zakonodaji. Razlikujemo se pri masovnem nadzoru in pa eh, zbiranju eh, množice podatkov jasno smo eh, definirali, kaj pomeni potreba in pa proporcionalnost. Kaj evropejci razumemo pod tema dvema pojmoma, to je omenila tudi gospa Zipel. Eh, mi tukaj uporabljamo eh, besedišče Evropskega sodišča. Torej, podatke se zbira samo, če je to uh, zelo pomembno. E, pri američanih uh, pa se podatke zbira, če obstaja verjetnost, da jih bodo potrebovali. Popolnega nadzora ne bomo nikoli dosegli, torej nadzora nad tem, kako delajo eh, varnostni organi držav članic in kako ocenjujejo naše podatke. Tega ne bomo nikoli dosegli in tudi eh, nikoli ne bo obstajala popolna možnost pritožbe za evropske državljane glede na to, kako evropske obveščevalne službe dostopajo do podatkov. Tudi v Evropi tega nimamo. Zato eh, se moramo soočiti z realnostjo. Kar se tiče zagovornika človekovih pravic, no, želela sem imeti nekoga na naši strani, ki bo povlašen za to, da dobi podatke o primerih, ko te podatke zahtevajo nacionalni varnostni organi. Obstajati morajo tudi e, zakoniti in upravičeni razlogi za to. Ko so se pogajanja ustavila, so ameriški partneri podali idejo o e, vzpostavitvi funkcije ombudsmana mi smo zahtevali popolno neodvisnost od nacionalnih varnostnih organov za to funkcijo. Ombudsman pa naj bi obravnaval eh, vse pritožbe in prošne strani evropskih državljanov. Ameriški partnerji so mm, se potrudili, skušali so eh, oblikovati to strukturo, to novo funkcijo. In uh, delovna skupina v okviru 29. člena zdaj zahteva točen opis, kakšne bodo pristojnosti, uh, kakšen bo kodeks ravnanja in kakšen bo naš dostop do podatkov o tem. To spoštujem. Sama sem tudi zato, da dobimo več podatkov, ampak uh, takrat smo bili pod časovnim pritiskom. In, O tem bomo še morali razpravljati, razprave že potekajo. Naš cilj pa je, da eh, dobimo tak podrobnejši opis. Uh, Tukaj imam eh, dolgo besedilo, ki opisuje pristojnosti ombudsmana. Pravzaprav gre za ombudsmanko oziroma varuhinjo pravic. In to še eh, povečuje moje eh, zaupanje v to funkcijo, oprostite, gospodje. No, mogoče je bila to slaba šala. Ne, dobra šala je bila, pravi predsedujoča. No, enakopravni moramo biti. Torej, gre za neko gospo, s katero sem se tudi osebno pogovarjala, ko sem bila v Washingtonu. In Pokazala je veliko razumevanje za to, kar mi imenujemo visoko stopno standardov za varstvo podatkov. To ni tako običajno v ZDA. No, mi smo mm, svetovni voditelji na tem področju, na področju varstva pravic. Ne bom zdaj prebrala vseh eh, pristojnosti te varuhinje. Gospa iz Argentini pa je podala še eno vprašanje o ščitu zasebnosti. Ali se bomo še nadalje pogajali o tem in ali obstaja klauzula za preknitev oziroma samo ukinitvena klauzula. O tem razpravljamo z ameriškimi partnerji po priporočilih e, delovne skupine člena 29. No, če povem še nekaj več, ameriški partnerji eh, spoštujejo oziroma razumejo, eh, kaj pričakujemo od njih, razumejo tudi argumente te delovne skupine. Eh, nočem reči, da bomo spet odprli pogajanja, bomo pa izboljšali svoje delo, sprejeli primernejšo odločitev in naši partnerji bodo morali upraviti svoje delo naprimer, ko gre za jasnejša pravila in pristojnosti varuhinje. Delali bomo tudi po priporočilih, ki so v dokumentu. No, kar se tiče te klauzule, pa naj povem, da je to jasno zapisano v eh, odločitvi o ustreznosti. ščit zasebnosti je mehanizem, to ni samo nek sklep ali odločitev. Ko nekdo, ki se zaveže, da bo nekaj, nekaj naredil, tega ne naredi, še posebej partnerji v ZDA, bomo mi eh, stvari prekinili in to brez vsakega odlašanja. Zavedali se bomo tudi posledic tega, ampak eh, pošteno je, da smo povsem jasni pri tem. No, eh, dovolj hitro moramo zaznati tvegan elemente tega mehanizma. Zato bomo izvajali tudi letni pregled. Eh, najprej bo to izvedeno sredi leta 2017. Ocenili bomo, kako ta mehanizem deluje in kako ustrezni organi delujejo ali izpolnjujejo svoje zaveze in tako naprej. Proučili bomo tudi, kaj pravijo neodvisni uh, opazovalci. Uporabili bomo torej uh, različne kanale, zato da bi bili čim bolj objektivni, da bi bila naša slika čim bolj nepristranska, uh, da bi potem videli, ali pri ščitu zasebnosti gre za določeno izboljšavo, določeno prednost in ali so pravice evropejcev res zaščitene. Toliko o tej klauzuli. Zdaj pa še urad Evropskega javnega toživca. Vsakič, ko o tem razpravljamo na svetu ministrov za pravosodje, rečem isto stvar. Ne bom eh, dovolila, da se ustvari neka evropska pošast, ki bo draga in nekoristna. Glede tega sem lahko zelo jasna. In tudi letos, eh, tako kot lani, eh, lahko spet povem, da ukinjanje pristojnosti prvotno zasnovanega EPA eh, ne bo izvedeno. Torej, do ukinjanja pristojnosti ne bo prišlo. Imamo tudi ustrezen člen, kjer je to določeno. Vse bo dogovoreno, ko bomo na koncu tega procesa. Eh, imamo tudi člene v pristojnostih eh, Urada Evropskega javnega toživca. Ta mora imeti eh, pristojnost začeti neko preiskavo oziroma jo proučiti, jo tudi vrniti v zadevno državo članico in mora imeti tudi možnost odločanja o tem, da se stvar prenese na nacionalno sodišče. Torej, ukinjanje teh pristojnosti je nemogoče. To bom jasno povedala na svetu junija. Vse čas sem v stiku s predsedstvom in pa tudi z državami, ki se zauzemajo za EPO, ki podpirajo torej urad eh, javnega toživca. Obstajajo govorice, da eh, se pogajamo o okrepenem sodelovanju. To ni res, te govorice mi niso všeč ampak med državami članicami obstajajo razlike, predvsem razlike med neto plačnicami in eh, neto prejemnicami. Obstajajo države, ki iz eh, skladov oziroma iz financiranja EU prejmejo več, kot eh, v proračun vložijo. In pri EPU gre za specializiran organ. Kako pa se razlikuje EPO od Eurojusta. Tam proučuje posebne vrste eh, kaznjivih dejanj, ko gre za finančne interese Evropske unije. Zelo cenim pozitivno podporo, ki jo vedno dobim tukaj v Evropskem parlamentu, ki jo še vedno imam. Zelo previdna sem, ko eh, dobim jasen signal strani Evropskega parlamenta. Ne sme biti eh, močne nacionalne povezave, kaj ti urad EPO mora biti neodvisen od nacionalnih interesov. To je ena od stvari, na katero vi opozarjate. Druga stvar pa je, eh, da je vključen tudi davek na dodano vrednost. Eh, nočem biti patetična in reči, da se moramo za to boriti, ampak prepričati moramo ne samo ministra za pravosodje v svetu, ampak tudi ministra za finance. Lahko si predstavljate, da bo to res hud boj. Finančni ministri na to gledajo kot na uh, davčno zadevo, pravzaprav pa gre za kazansko zadevo. Uh, brez ustreznih podatkov o tem, koliko denarja bo EPO prinesel nazaj v javne proračune, ne eh, morem biti dovolj močna pri svoji argumentaciji. Zato zdaj zbiramo podatke, ki jih eh, dajo države članice. V številnih državah ne razlikujejo med. Eh, kršitvami, ki zadevajo nacionalno raven in evropsko raven. Za nje to ni tako enostavno, ampak eh, oblikovati moramo konkreten model za urad Evropskega javnega toživca. Torej, kakšni bodo pragovi, kakšen bo obseg eh, dela. Mm, potem, eh, za kakšna kazniva dejanja gre. to bo vplivalo tudi na eh, število ljudi in pa na denar, eh, torej koliko bo to stalo. Zato si res prizadevamo, da bi države članice eh, zagotovile ustrezne podatke. Tudi pri DDV imamo uh, ocene v zvezi z EPOM. EPO mora biti velik pri velikih stvarih, uh, mora preiskovati resne kršitve na področju DDV. Za kako resne kršitve gre, o tem pa se moramo še odločiti. Implementation of GDPR ISET. O izvajanju GDPR sem nekaj že povedala, zdaj pa še o otrocih. Vzpostavili smo nabor pravil oziroma dejavnosti, ki jih je treba izvajati zato, da se pomaga otrokom v eh, težavni situaciji, še posebej otrokom migrantom. Eh, to pa niso naloge samo za komisijo, eh, nimam tukaj v mislih sebe, ampak za kolega, ki se ukvarja z azilom in migracijami in varnostjo, ampak gre tukaj tudi za pristojnost držav članic, kadarkoli so v igri evropska sredstva in humanitarna pomoč, moramo najprej misliti na otroke. E, tudi pri pristopu žariščnih točk moramo pristop e, do otrok obvezno vključiti. E, kar se tiče sporazuma med EU in Turčijo, moramo zagotoviti, da bomo Eh, dosegli to, da del denarja za Turčijo gre tudi za otroke. 300 tisoč otrok naj bi eh, eh, že več let bilo izključenih iz šolanja in zato bi morali nameniti denar. Denar bi moral doseči agencije, ki so specializirane na tem področju. Frontex bo objavil novo strategijo za človekove pravice še letos. Vključeni bodo tudi posebni ukrepi za otroke v migracijah. Tukaj bo šlo za, za eh, zbiranje podatkov, za smernice na tem področju. Potem bodo smernice tudi za eh, obalne in mejne straže. Treba bo izboljšati eh, tudi sodelovanje, ko gre za premestitve ko gre za premestitve otrok, migrantov in podobno. Imamo celovit dokument, ki pokriva to področje in to bo treba čim prej začeti izvajati. Pravzaprav se je izvajanje že začelo. No, mogoče se lahko lotimo naslednjih vprašanj, potem pa boste imeli priložnost. Uh, Eh, odgovoriti še na vprašanja, na katera vam zdaj ni uspelo. No, nisem povedala nič o krovnem sporazumu, bom o tem kasneje. Uh, zdaj pa bom zelo stroga, kar se tiče časa za govor. Vsak bo dobil največ dve minuti. Gospod uh, Skripek. Ďakujem pekne, <clears throat> pani Jurova, veľmi pekne ďakujem za túto vašu prezentáciu. Hovorili ste naozaj, naozaj dlho a je... Uh... Hvala lepa, hvala za vašo predstavitev. Zelo dolgo ste govorili in eh, lepo je videti tudi pisani dokument, govorite o posodobitvah zaporov, o različnih projektih. Govorite o projektu zaščite tistih, ki so najbolj potrebni zaščite, Tudi programi šolanja v zaporih so dobra stvar, kajti radikalizacija se v zaporih dogaja. Vemo, k čemu je to vodilo, Pariz, Brusel, potem pranje denarja. Denar, ki gre v Turčijo za izobraževanje otrok, tudi to je odlično upravljeno delo. Vseeno pa imam nekaj vprašanj. zastopniki Evropske unije si prezidevajo za enakost med spoloma. Zanima me, zakaj podpiramo skupine, kot so LGBTI, zakaj pa ne bi s podobnimi sredstvi pomagali naprimer nosečnicam ali družinam z družinskimi člani invalidi, ki pogosto ne dosežejo praga revščine. Zanima me, iz kakšnih številk izhajate, ko zagotavljate prednostne naloge za finančno podporo. In še nekaj, zanima me, ali se moramo res ukvarjati z interesi in pravicami majhne skupine ljudi. Vedno se moramo ukvarjati z različnimi identitetami spolov. Mislim, da so to super pravice, ki si ne zaslužijo pozornosti. Hvala. Gospa Lauristin, hvala za vse te podrobne odgovore. Ampak še vedno mi je ostalo nekaj vprašanj. Najprej glede sovražnega govora. Pravite, da pripravljate kodeks ravnanja in tako naprej. Kaj pa ocena učinka? Zelo nejasna je meja med cenzorstvom in pa nadzorom kje bodo varovalke, da se eh, takšno ravnanje operaterjev ne bo sprevrglo v cenzuro. In eh, ali so kje kakšni dokazi o učinkovitosti tega ukrepa. Potem pa še nekaj o podatkih. Eh, rekli ste, da Frontex pripravlja novo strategijo, ki bo vključevala tudi zbiranje podatkov. Pred kratkim smo uh, slišali, da poteka razprava o tem uh, na Europolu. Potem smo ugotovili, da obstajajo tudi uh, vrzeli v teh bazah podatkov. Naprimer, pri beguncih ne vemo jasne strukture, eh, ali so med njimi ranljive osebe, eh, kakšni so njihovi izobrazbeni profili in tako naprej. Ali bo komisija izvajala kakšen sistematičen nadzor oziroma spremljanje, statistično spremljanje strukture beguncev, begunskih tokov. To bi bilo zelo pomembno za politiko integracije in pa tudi za boj proti predsotkom. Govorili ste tudi o preprečevanju radikalizacije, o zaporih, eh, o internetu. Kaj pa žarične točke in pa sprejemni centri? Pa še tihotapljenje, zelo zanimivo srečanje smo imeli skupaj z odborom Juri, prisluhnili smo Eurojustu in izkazalo se je, da ni načina, kako eh, preganjati tihotapce. Ali bo ta nov eh, Evropski urad javnega toživca pomagal pri tem? gospa Jotova. Hvala, gospa predsedujoča. Tri hitre vprašanja z moje strani. Najprej hvala komisarki za to, da je z nami in upam, da nam bo dala specifične odgovore. Veliko ste povedali o prihodni strukturi EPPO-ja, ampak niste pa veliko povedali o pristojnostih tega urada, prav tako niste povedali, kakšni mehanizmi se bodo uporabljali pri delu tega urada. Zato nam zadeve še vedno niso popolnoma jasne. V okviru boja proti terorizmu predlagate določene ukrepe. Še enkrat želite revidirati direktivo proti pranju denarja, čeprav je bila revidirana šele pred kratkim, šele sedem mesecev nazaj potem pravite, da bomo imeli kodeks ravnanja za to, da bi se borili proti sovražnemu govoru in tako naprej. Za me to ni dovolj. Sedem let sem že tukaj in že sedem let poslušam te zgodbe o tem, kako bomo zagotovili sodelovanje ponudnikov spletnih storitev in tako naprej. Rezultatov pa ni. Želim si videti konkretne rezultate. In še zadnje konkretno vprašanje, kar zadeva poročilo Sophie Intfeld o pravni državi. Zanima me, ali boste predlagali zakonodajni okvir za spremljanje delovanja pravosodja v vseh državah članicah. Prav tako me zanima, kako specifično se ukvarjajo z organiziranim kriminalom niste popolnoma jasni v zvezi s temi nadzornimi mehanizmi, nadzorni mehanizem za Bolgarijo in Romunijo in za pravosodje in tako naprej. Hvala. You, chair, and... Gospa Lunaček, hvala lepa, gospa predsedajoča. Poskusila se bom ustaviti pri enaki obravnavi direktivi na, te, na to temo in pri pravicah LGBTI. Nizozemsko predsedstvo nam je podalo poročilo o napredku, to ni dovolj, kaj pričakujete do junija in kaj pričakujete na to od slovaškega predsedstva. Prav tako pa me zanima, da naj bi akt o dostopnosti deblokiral direktivo o enakosti, zdaj pa se že par mesecev pogajamo o tem, zanima me, kakšen napredek vidite tukaj, kar te res potrebujemo enakost za vse na evropski ravni in še režimi lasnine v okviru zakonskih zvez in seveda registrirana partnerstva. Zakaj dva predloga? En predlog za poročene pare in en predlog za registrirana partnerstva. Problem je lahko naslednji, da bodo v svetu država članica morda sprejela en del drugega, pa ne in potem bodo istospolno usmerjeni pari spet diskriminirani, zato ker vse države članice pač nimajo zakonske zveze za istospolne pare. Nekatere države imajo registrirano zvezo, druge pa še tega ne. Kaj pa povečanje svobode gibanja za družine LGBTI, kakšne načrte imate v zvezi s tem, zanima me, kaj želite storiti za to, da bi zagotovili svobodo gibanja za vse, tudi družine LGBTI, kajti to tudi pomaga pravicam otrok, če si pogledate perspektivo otrok. Naprimer, zanima me, ali boste pripravili predlog v zvezi s tem, v zvezi z vzajemnim priznavanjem dokumentov o civilnem statusu. Bom končala, ne glede na to, da sem porabila šele 47 sekund. Hvala lepa, sama nimam vprašanj, oziroma imam vprašanja. Vprašanje je gospe Laurestin v zvezi z otroki. Od komisije ne pričakujemo velikih načrtov za prihodnost. Že sedaj imamo 10 tisoč pogrešenih okrog, otrok. Konkretne ukrepe zdaj potrebujemo kaj počnemo za to, da bi pomagali Grkom pri iskanju teh otrok. To so otroci, ki so zelo ranljivi in so v zelo tveganih situacijah. Ti otroci niso deležni ustrezne obravnave in ustreznega spremstva. In še nekaj. zakaj ni napredka v zvezi z novo direktivo o pranju denarja. Vemo, da so bile ugotovljene pomankljivosti v prejšnji direktivi in vemo tudi, da nismo imeli samo teroristične napade, ampak tudi panamske dokumente. Komisarka, vi ste tudi to omenili. Ključno vprašanje je naslednje. Obravnavati moramo fizične osebe, ki so nekako izginile iz zadnje direktive za boj proti pranju denarja. Ta podjetja poštnih predalov lahko delujejo še naprej in zanima me, kako bo Evropska unija tukaj ravnala, kajti ta trenutek finančne institucije v zvezi z politično izpostavljanjem ljudi, sodelujo samo z ameriškimi podjetji. Komisija pa nam je dejala, da bi lahko sami imeli tak sistem za to, da bi te pepse oziroma politično izpostavljene ljudi identificirali. Hvala lepa. Pranje denarja začela bom z vami nisem odgovorila na to v prvem krogu. Vedeti morate, kaj počnemo tukaj. Pred kratkim je bila sprejeta zakonodaja za boj proti pranju denarja. Države članice naj bi to začele izvajati spomladi 2017. Države članice naj bi ukrepile položaje, eh, enot za finančno obveščanje. Te enote morajo biti ustrezno opremljene, zato da bodo lahko zagotavljale ustrezne podatke. In kar zadeva registr dejanskih lastnikov, tudi to je predvideno v že sprejeti različici direktive države članice zdaj pozivamo, da te registre odprejo, zato da bo do konca tega leta zadeva stekla. Seveda pa tega ne moremo obljubiti, zato ker je od njih odvisno, kako bodo to urejale. Pometljivost rešitve je naslednja. Samo tisti, ki imajo dokazan legitimni interes, lahko imajo dostop do teh podatkov. Ko sem to prvič prebrala, sem seveda takoj dobila vprašanje, kaj pa novinarji, kaj pa tisti, ki imajo sicer oseben, ampak še vedno legitimen interes, kdo bo ocenil, kako velik je ta legitimni interes. Sama sem menila, da je to relativno šibko zastavljeno. V predlogu, ki ga bom podala 1. junija bom predlagala, da bi registri bili javni. Zato, da ne bomo presojali, kdo ima interes za to in kdo ima pravico upogleda in kdo ne. Ne, obravnavamo samo podjetje. No, zdaj že govorim o tem, kaj počnemo v zvezi z spremembo direktive za boj proti pranju denarja. obravnavamo vprašanje trastov v vseh državah članicah. Teh ureditev ni. Nekatere države članice, kot je Združeno kraljestvo, pa imajo te ureditve že zelo dolgo. V Združenem kraljestvu je to tradicionalna stvar. Ampak obstajajo primeri, ko so bili trasti zlorabljeni v namene izogibanja davkom in zapranja denarja. In tu se pojavlja spet tista znana dilema. Ali naj poštene ljudi postavljamo pod pritisk zaradi tistih, ki niso pošteni, s tem, da bi ti trasti bili javni, kaj ti trasti so običajno del družinskih dogovorov, to je pač stvar zasebnosti. In včasih se sprašujem, kaj bo pokazala presvoja učinka svojega učinka teče prav zdaj. Sprašujem se, ali se bo izkazalo, da bi bilo to dobro storiti tudi v primeru trasto. Če ne, potem bo to v takšni obliki, da bo država članica imela možnost, da se odloči, ali bodo trasti odprti ali ne. To bo tista srednja pot. In še nekaj. Nekaj v zvezi z panamskimi dokumenti, gre za davčno preglednost in povedati želim, da želimo pripraviti seznam tveganih držav in, kakor sem že dejala, okrepiti želimo enote za finančno obveščanje. Prav tako pa želimo oblikovati centralizirana mesta v vsaki državi članici, zato da bi imeli dostop do podatkov o bančnih računih. V nekaterih državah članicah je to že centralizirano, v nekaterih ne. In mislim, da je zelo pomembno, da se borimo proti financiranju terorizma tudi s tem. Tako bomo tudi preprečili morebitne teroristične napade. Kar se deo financiranja terorizma, več ukrepov obravnavamo, imamo tudi nekaj morbitnih rešitev za virtualne valute. Te valute so nekako zunaj zakona ali v nekem sivem območju. Vseeno pa poskušamo govoriti o problemu anonimnih predplačanih kartic. Tudi tukaj gre za isto vprašanje. Pač pošteni ljudje bodo nasrkali zato, ker bomo deanonimizirali uporabo teh predplačanih kartic za kupovanje na spletu. Kupci bodo morali zagotoviti identifikacijo in verjetno bomo zmanjšali prak z 250 evrov na zdaj govorimo o 150 evrih. O tem se še govori, teče presoja učinka in verjamite mi, da sem v okviru priprav na spremembo direktive za boj proti pranju denarja veliko časa namenila sorazmernosti. Vprašanje je, kako daleč bi naj šli, kajti to bo pomenilo, da bomo zmanjšali udobje za poštene ljudi v Evropi. 1. junija boste videli rezultate našega dela, ko bom to predložila kolegijo. Otroci, kaj počnemo zdaj? O tem bodo govorili kolegice in kolege, ki se ukvarjajo z varnostjo. Poskušamo bolje identificirati pogrešene otroke. Sprejet bo zakonodajni predlog leta 2016, zato da bi uvedli letno podkategorijo kategorijo opozarjanja v sistemu SIS v zvezi z pogrešanimi otroki brez spremstva. Vem, da ste me vprašali, kaj bom storila zdaj. To je zakonodaja, ki ne bo sicer zdaj začela nositi rezultatov, ampak eh, okrepiti je treba prizadevanja na čim več načinov. Pri boju proti tihotapcem ni nekega čudežnega zdravila bolj strogo je pač treba ukrepati. Oblikovali bomo tudi skupne preiskovalne enote, tudi to je bilo tukaj že omenjeno. Naj si bo v okviru Eurojusta ali pa med državami članicami samimi te skupne preiskovalne enote so lahko zelo učinkovite in hitre, tako mi vsaj ljudje govorijo vsakeč, ko govorimo o tem. Seveda, tih utapljanja ljudi v tej krizi je velik posel in običajno so kriminalci sposobni biti vedno korak pred nami. Zaprli smo balkansko pot, zdaj pa se zadeve odvijajo spet preko sredozemlja. Tako da lahko vidimo, da so zelo trpežni. Boriti se moramo vsak dan in uh, organi pregona morajo tukaj upravljati svoje delo enaka obravnava, gospa Lunaček. Verjemite, to je res sramotno. Že od leta 2008 to obravnavamo. Sama sem tukaj od leta 2014. Vsakeč, ko to odprem, slišim isto stvar. Ne bo dovolj denarja za invalide, gre za problem pristojnosti in ne vem, kaj še vse. Zato potrebujemo soglasje in to je problem. V svetu je potrebno soglasje. Zato si pač moramo prizadevati po najboljših močeh. Še enkrat nizozemsko predsedstvo je obljubilo, da bo močno v zvezi s tem, trudijo se po najboljših močeh, vendar ne morem obljubiti, da bomo imeli sprejeti še v okviru nizozemskega predsedstva. Poskušali bomo, ampak to je nekaj. Mislim, da se za tem nekaj skriva. Za nekatere države članice je to pač preveč občutljiva tema, ampak o tem moramo še govoriti. Nenavadno je, ko se spomnim nekaj zaseden sveta, ko so nekatere države članice pravile, da je to tako resno in tako pomembno, da nikoli ne bi želeli imeti okrepljenega sodelovanja. In to je en glas. Ni glas večina, ampak zadeva vseeno ne steče. Obljubljam pa vam lahko, da bom še naprej delala po najboljših močih. Registrirane partnerske zveze in kar zadeva lasništvo in zakonsko zvezo. Tudi mene je presenetilo, da imamo dve zakonodaji tukaj, ampak to bomo obravnavali kot svežen. In, uh, Polska in Mačarska nista želeli tega sprejeti. Zato smo še naprej obravnavali oba dosjeja, enega ob drugem. Sprejetje v svetu pa naj bi bilo junija. Postopek je bil hiter. Dobro je, da vse države članice razen teh dveh jasno pravijo, da si ne želijo ločevati teh dveh elementov. O tem, koliko denarja bomo vlagali posameznim, v posamezne skupine, tega ne bom nikoli merila, nikoli ne bomo rekli, tukaj ni veliko ljudi, zato bo denarja tudi malo. Seveda je treba zagotoviti neke vrste sorazmernost, ampak vsaka oseba si zasluži našo podporo. Podpirati moramo manjšine, ne glede na število. Seveda, v seznam ukrepov vključujemo tudi ukrepe za LGBTI vlagamo tudi v druge podobne ukrepe. Pripravljam načrt za močno kampanjo naslednje leto in mislim, da bi ta kampanja morala pokrivati tudi grozljivo temo nasilja proti ženskam. To je resen pojav v Evropi. Počnemo tudi številne druge stvari, ki jih je treba izvajati, zato ker moramo preučiti pravice manjšin in tudi vlagati moramo v spoštovanje teh pravic. IT in merljivi rezultati, gospod Laurestein. Nekaj vam moram povedati. Želela sem imeti nekaj kazalnikov. Zaradi usklajenega sodelovanja z ponudniki spletnih storitev se zadeve izboljšujejo, vi tega ne morete meriti. To pa zato, ker ne moreš nikoli vedeti, ali je prišlo do povečanja ali pomanjšanja oziroma zmanjšanja sovražnega govora, ampak pošteno moram biti z vami, ne moremo vedeti, ali je to zaradi teh ukrepov ali ne. Kolegice in kolegi, sem mučila s tem, da naj mi zagotovijo kazalnike, zato da bomo izmerili učinkovitost teh ukrepov, ampak to preprosto ni mogoče. Seveda bomo zadeve spremljali še naprej. Preučevali bomo tudi kazensko statistiko kriminalcev, ki jih ujamejo. Prosili pa ste me, kako bomo spremljali ukrepe spletnih ponudnikov samih. Seveda, spremljali bomo njihove dejavnosti, redno bomo govorili z njimi o njihovem početju, ampak mi smo prvi tukaj, zato ker mi moramo dati natančne smernice, ki bodo temeljile tudi na pravni praksi, ki bo jasno navajala, kje se konča svoboda govora preko te meje se pač ne sme iti. To je naša naloga, zato smo tako previdni in veliko vlagamo v oblikovanje tega kodeksa ravnanja. In kakor sem dejala, to ne temelji samo na zakonodaje EU, ampak tudi na tolmačenju zakonodaje EU na področju svobode izražanja. To je zapleteno, zato ker vsi dobro veste, da gre za države članice sodišča so tolerantna tukaj v splošnem, zato moramo tudi to upoštevati. Zbirke podatkov, več sistemov imamo, ki delujejo v Evropski uniji. Pred kratkim je komisija sprejela sporočilo o vseh sistemih, ki delujejo. To je šengenski informacijski sistem, ekris ali drugi sistemi. Uvajamo sistem, ki se imenuje sistem vstop iz stop. Ta sistem bo registriral tisto, kar ste zahtevali sami. Sama pa moram povedati, da nisem zdaj dobro pripravljena na to vprašanje, ne morem vam podati seznama vseh sistemov. V vsakem primeru pa moj generalni direktor in tudi sama vedno poskrbimo za ustrezno varstvo podatkov pri vsakem sistemu, zato ker je to tisto, kar je nujno potrebno, vedno. Preprečevanje radikalizacije. To je dolga zgodba. To radikalizacija pride v zaporih in na spletu. Če si pogledate raziskavo in študije, potem lahko vidite, da ni to samo kazensko pravno vprašanje. Tudi ne sme biti, zato ker smo na samem robu tega vprašanja. Ukrepati je treba že prej, če si pogledamo, kaj pravijo strokovnjaki. Zakaj? se mladi radikalizirajo, potem vidimo, da gre za osebne razloge, gre za užjo skupnost, gre za okolje, ki to omogoča, tudi dostop do spleta, močna ideologija, veliko dejavnikov je tukaj in vsakega, dejav, vsakega od teh dejavnikov je treba obravnavati z drugačnimi dejavniki instrumenti in ukrepi. Zato je ta pojav tako kompleksen in tako nevaren. Pametni moramo biti in uporabiti moramo ustrezne ukrepe. To je seveda tudi vprašanje za temeljne pravice. Pravna država in še kazensko pravo in semafor. krovni sporazumi v skladu z 218. členom petega, petim odstavkom PDEU bo svet na predlog komisije sprejel odločitev o tem, da bi podpisali krovni sporazum. Zato bo komisija kmalo sprejela predlog za to, da bi podpisali sporazum in Evropski parlament bo o tem obveščen ko bo sporazum podpisan in ko bomo dobili soglasje Evropskega parlamenta, bo svet sprejel sklep, s katerim bo sklenil sporazum. Točno to se tudi dogaja, kar zadeva postopkovni vidik, kar zadeva Evropski urad javnega toživca. Govorili ste o pristojnostih. To sem omenila že prej pristojnost odločanja mora ostati pri EPO, EPO mora imeti možnost preiskovanja in tudi sprožanja postopkov, razen če se odloči, da to vrne na raven države članice. EPO bo imel strukturo kolegija, tam bo glavni tožilec, potem različne zbornice in nacionalni delegirani tožilci. preiskave in postopki bodo tekli v skladu z nacionalnimi kazensko-pravnimi postopki. To je kar zadeva vsebino. Gradimo torej dodatno raven nad tem. To je zahtevno. Kaj ti? Zagotoviti moramo, da bomo dovolj močni, vendar pa se ne želimo ukvarjati s poseganjem v nacionalna pravila. Če želimo harmonizirati nacionalna pravila, potem vam lahko povem, da EPO nikoli ne bo zaživel, zato ker je to preveč težko, skoraj nemogoče. EPO ne bo preiskaval, preiskoval stvari, kot so terorizem, organizirani kriminal, tihotapljenje in tako naprej. Jasno moram povedati, da bomo na začetku EPO zastavili kot specializiran organ za zaščito finančnih interesov Evropske unije, kar zadeva merjenje učinkovitosti in neodvisnosti pravosodja glede CVM. Primer Bolgarije in Romunije, to sta dva različna primera, kajti CVM vključuje pogoje, ki sta jih obe državi sprejeli, dejali sta, da jih boste izpolnili ob trenutku pristopa. Gre za konkretna merila. Pred kratkim sem bila v Bolgariji, tri ali štiri glavne naloge imajo za letos. In po mojih razpravah z nacionalnimi predstavniki, vključno z premijejem, menijo, da je to izvedljivo. Tudi meni se tako zdi gre za konkretne elemente, ki jih je treba doseči in obe državi članici intenzivno delata na reformah. Jasno je, da ne smemo obravnavati samo zakono, pogledati si moramo, kakšni so rezultati v realnosti, rezultati morajo biti konkretni, reforme pa morajo biti trajnostne. To so stvari, ki bodo preživele v naprej. Pravna država cenim Sofi Inčelt in njena prizadevanja na tem področju, kajti to je zahtevno vprašanje. To lahko primerjam z semaforjem za pravosodje. Če primerjamo pravosodne sisteme držav članic, potem delamo z opredeljenimi merilniki, naprimer dolžina postopkov, število zaostalih primerov, število sodnikov, na število primerov in tako naprej. Do te točke je vse v redu. Ko pa govorimo o neodvisnosti, se pojavijo problemi, kajti to je subjektivna tema. Težko je pridobiti podatke. Letos bomo uporabili podatke Evrobarometra in tudi dojemanje državljanov. Prej smo delali samo z dojemanjem med podjetji, številne države članice pa so dejali, da to ni pošteno. Zato smo zdaj uporabili tudi dodatne vire podatkov. In ta neodvisnost je še vedno težko vprašanje in morda nepošteno za nekatere države članice. Poglejte si, kako bi naprimer lahko merili stopnjo demokracije in demokracije pravno državo. Gre za najbolj resno vprašanje, za ravnoteže med ustavnimi pristojnostmi, naprimer v določeni državi članici. To je moj dvom, tudi kar zadeva izkušnje na področju semaforje za pravosodje. Predlagam, da še naprej delamo na tem. Cenim delo, ki ga upravljate v zvezi s to temo in še naprej bomo poskusili zagotoviti možnosti za nadaljne delo, kar zadeva dodatno zakonodajo, zdi se mi, da to ni potreben korak, imamo pogodbo, imamo vizijo delovanja pravne države, vemo, kakšna merila bi morala tukaj biti izpolnjena. Zdaj pa preučujemo Polsko in to poskušamo narediti objektivno in pametno v primeru ene države članice vidimo, kako težko je to narediti objektivno. Kvantitativnih meril ni praktično, zato je to zelo težka naloga. Še naprej bomo torej, delali na tem tudi v luči trenutnega ozračja glede na tendence v nekaterih državah članicah, bomo morda morali biti bolj pripravljeni, bolj strogi in tudi bolj prožni glede na razumevanje pravne države v državah članicah. Nekaj časa še potrebujemo, z veseljem bi sodelovali z vami in morda bi lahko kdaj kasneje storili kaj več. Hvala. So much, Hvala lepa, komisarka. Ravno pravočasno smo to zaključili. Odlično. Veliko poslank in poslancev je že odšlo. Vendar pa tako ste imeli več časa za vaše obrazložitve. Hvala lepa za to. Veselimo pa se nadaljne izmenjavi mnen z, vaši, eh, z vami. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, poslanke in poslanci, hvala lepa za priložnost, da smo se lahko pogovorili o teh zadevah z vami. predstavitve v Evropskem parlamentu niso moja najljubša dejavnost, tega ne morem reči. Vendar pa, verjemite mi, veselim se nadaljemu dialogu, ki ga bomo imeli v prihodnosti tukaj v vašem odboru. Hvala lepa. Upam vsaj, da vas podpremo pri potem ravnanju z državami članicami. Sedaj pa kar naslednja točka. Um, to je predstavitev osnutka poročila o predlogu za skupni seznam varnih tretjih držav. Srbi Gijo je poročevalka in nam je to kratko uvedem. Kot veste, v tem trenutku imamo skupni seznam EU varnih držav. Nekateri imajo tudi svoje sezname. In ti niso usklajeni. Predlog pa želi vzpostaviti tak seznam na podlagi skupnih mer, kaj se tiče skupnih postopkov za odobritev ali ukinitev mednarodne zaščite. Najprej dobi besedo poročevalka, potem pa poročevalci v senci in poslanci in poslanke, ki bi to želeli. Prisluhnili bomo tudi komisiji in svetu. Gospa Gijom, prosim, beseda je vaša. Um, hvala, gospod predsedujoča. O tem predlogu smo že večkrat govorili in uh, sama sem o tem tudi osebno razpravljala uh, s tistimi, ki so pristojni, izrazila sem svoje zadržke. Eh, sprašujem se o učinku harmonizacije, če bo ta učinek eh, realen. Ni nujno, da bo takoj prišlo do harmonizacije pri tem seznamu. Eh, evropski seznam namreč so obstaja z nacionalnimi seznami, ki bodo obstajali še naprej. Potem glede metodologije imam tudi zadržke. E, torej metodologije, kar zadeva izbiro varnih držav in določanje varnih držav. Metodologija v tem trenutku ni jasna. E, nimamo pa tudi e, jasne ocene sedmih držav, ki so trenutno na seznamu varnih e, izvornih držav. Treba bo še pregledati ta seznam kajti ni zadostne jasnosti med evropskim seznamom in nacionalnimi seznami in tudi ni nobenega dovolj fleksibilnega mehanizma za črtanje države z, te, z tega seznama. To so torej moji zadržki, mogoče bodo tudi kolegi izrazili svoje eh, zadržke. No, Zaradi vseh teh zadržkov eh, sem potem eh, zauzela naslednji pristop. Eh, najprej smo zbirali informacije in zato, da bi lahko podali oceno držav, ki so na seznamu, smo tudi skupaj s svetom Evropski azilni podporni urad prosili za dodatne informacije. Za Eh, posodobljene informacije o državah Zahodnega Balkana in Turčije, ki se nahajajo torej, na tem seznamu. Eh, poleg tega smo te podatke dopolnili s podatki agencije FRA, eh, ker so tukaj v igri tudi temeljne pravice. Imeli smo parcialni pristop in v tem trenutku se izključujejo države, ki so na seznamu iz razprave o vsebini. In eh, po podatkih EASA, eh, e eh, to je tudi vključeno v prilogi, no, smo imeli ta parcialni pristop tudi v odnosu do sveta. In to bo ovima so zakonodajalcema omogočilo, da se dogovorita o drugih delih besedila. Eh, dopolnili bomo torej tudi eh, naša stališča eh, s podatki EASA in agencije FRA. Treba bo počakati na podatke sveta in parlamenta čakamo tudi še na določene informacije strani sodišča. Šele takrat bomo lahko vzpostavili nek trden seznam. Eh, Želeli smo pa tudi ukrepitev strukture tega seznama. Štiri prioritete sem že izpostavila in sicer gre za naslednje to, da se eh, vzpostavi ustrezne povezave in pa usklajenost med evropskim seznamom in nacionalnimi seznami želimo čim boljši učinek harmonizacije in prek predlogov sprememb eh, sem eh, podala tudi te ideje. Želimo tudi, da se nacionalni seznami ukinejo eh, v treh letih in pa opredeliti je treba postopek, kako se neko državo črta s seznama. Potem treba je opredeliti, kako ocenimo tretjo državo, ali je varna ali ne, Eh, vire je treba dopolniti eh, z informacijami z terena in eh, z različnimi poročili. Pri tem bomo upoštevali tudi podatke nevladnih organizacij. Ta metodologija pa se mora ukrepiti tudi zato, da se predvidi zelo jasen postopek, če pride do sprememb seznama. treba bo opredeliti in upravičiti potem te razlike, do katerih bo prišlo, oziroma spremembe, do katerih bo prišlo na seznamu. Zato smo predvideli tudi vzpostavitev eh, nekega posvetovalnega odbora, eh, kjer bodo tudi stalni člani, eh, pa tudi nestalni člani, ki bodo izbrani na podlagi svojega strokovnega znanja v zvezi s temi tretjimi državami. Odločitve tega odbora bodo potem eh, vsakič opredeljene eh, in na podlagi tega se bo lahko seznam eh, spremenil. Pogledali bomo, ali se koncept varne države lahko uporablja za to in to tretjo državo. Upam, da bo ta svetovalni odbor lahko pomagal oblikovati državo oceno. Eh, če mislite, da se bo s tem povečala birokracija, potem eh, naj vas pomirim. Ideja je zelo operativna, gre za to, da se ukrepi metodologija v zvezi z oblikovanjem eh, seznama. To vrstne strukture že obstajajo, tega si nisem izmislila jaz. Naprimer, navdihnil me je britanski primer. Potem imamo tudi eh, zahtevo, da se eh, te spremembe izvajajo čim hitreje, da so tudi čim bolj zanesljive. Potrebujemo poseben mehanizem za to. Lahko pride do hitrih sprememb situacije, naprimer glede na eh, varnost tretjih držav, zato ne smemo preveč čakati, roki ne smejo biti predolgi in eh, pač državo je treba uvrstiti ali pa umakniti iz tega seznama. Potem je treba tudi postopkovni okvir eh, spremeniti, eh, tega že predvideva direktiva v postopku. Skupen seznam zahteva tudi neko skupno motivacijo. Treba pa spoštovati tudi postopkovna jamstva iz direktive o postopkih. Mm, zato sem se zauzela tako jaz, kot eh, tudi poročevalci v senci. No, z pravnega vidika eh, to ni tako pomembno, ampak eh, ta postopek je vseeno pomemben. Če pride do sprememb seznama, potem so ti postopki nujni. Komisija je objavila informacije o tem, In mislim, da je eh, ta okvir treba potrditi. Eh, ta okvir nam namreč vzpostavlja direktiva v postopkih. V roku dveh let, potem ko stopi uredba v veljavo, zahtevamo tudi poročilo o oceni eh, strani komisije. Ocenjeni morajo biti postopki. No toliko na hitro. Pristop eh, eh, sem predstavila, potem prioritete tudi, kar se tiče sestave tega seznama. Za zaključek pa naj se še zahvalim poročevalcem v senci. Mislim, da smo bili dobra ekipa, veliko smo se pogovarjali. In... Rada bi povedala tudi, da eh, s tem besedilom eh, ne smemo imeti napačnih eh, ciljev. To zadeva predvsem državljane oziroma v izključno državljane dr teh držav, ki so na seznamu in ne smemo dovoliti, da uh, bi se uh, ta dokument zdaj uporabljal za druge namene. Tudi ne smemo eh, preceniti pomena tega predloga v tej trenutni begunski krizi in pa sporazumov, v katerih se trenutno nahajamo. Prisluhnila bom vsem pripombam in vprašanjem članov in članic. Upam, da nam bo uspelo napredovati čim hitreje in da bo to poročilo čim prej sprejeto. Hvala, gospa Angijom. Zdaj besedo dobi gospod Boni, ki nadomešča gospoda Ti, ki je bila poročevalka v Senci. Present, uh, position, present. Hvala lepa. Predstavitev rešite dati v njenem imenu. Naj preberem. Spoštovani kolegi, najprej bi se rada zahvalila gospe Guillaume za opravljeno delo. Kljub neobičajnemu postopku sem vesela, da končno napredujemo. Evropski seznam varnih tretjih držav izvora je bil eden od predlogov gospoda Junkerja za to, da se soočimo z migrantskim pritiskom na naših mejah. Čeprav to ne bo razrešilo migrantsko krizo samo po sebi, v EU e- e moramo EU dati boljša orodja za to, da bomo lahko se soočili s pritiskom prosilcev za azil. Kot je poročevalka dejala, bomo imeli delni mandat. V tem trenutku o tem se bomo pogajali. To pomeni, da bomo za kasneje postili najbolj sporno temo, to je, seznam skupnega, to je skupni evropski seznam varnih izvornih držav vendar pa prepričana sem, da bomo lahko dosegli dober kompromis med političnimi skupinami. Prav tako se strinjam z gospod Gijom in njenimi predlogi, da bi pojasnili nacionalne sezname varnih izvornih držav, uskladili z evropskimi. To mora biti jasno določeno. Če bomo imeli samo evropski seznam varnih izvornih držav, za tri leta, v treh letih bo to preveč ambiciozno. Zakoni se razlikujejo po državah članicah. Dokler ne bo evropski seznam dovolj celovit, bi vsaka država članica lahko šla dlje, če to hoče. Dolgoročno pa je seveda cilj, da imamo usklajevanje na evropski ravni. Prav tako podpiram predlog poročevalke, da bi imeli več prožnosti za Evropsko komisijo, da bi lahko spremenila ta seznam. Podala bom tudi lastne predloge sprememb in veselim se že razprave o tej temi s svojimi kolegi na naslednjem sestanku koordinatorjev. Še vedno pa upam, da se bomo lahko o tem poročilu pogovarjali s polnim mandatom, tudi o seznamu varnih izvornih držav, tako da bi dosegli pravila na tem področju, kar se da hitro, in da bi zagotovili, da Evropska unija ne bo nemočna, kar se tiče imigranske krize. Hvala lepa. E uh, Kaj je, prosim? Uh, Hvala lepa. Jasna pravila in hitrejši postopki za tiste, ki si ne zaščitijo mednarodna podpora mora biti prednostna za nas. Vseeno pa seveda to vpliva na naš, da lahko ponudimo humanitarno pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Če se naj s to krizo soočimo in zmanjšamo pritisk na določene države članice, potem moramo sprejeti ukrepe, ki bodo zmanjšali birokracijo, ne pa je povečali. Bojim se, da bodo nekateri predlogi poročevalke povečali to breme. Moja skupina se strinja s komisijo in poročevalko, da bi za oceno držav, ki bi naj bile ali naj ne bi bile na seznamu, se morali posvetovati strokovnjaki. Ti strokovnjaki so EASA, Frontex in Služba za zunanje delovanje. Dodatno svetovalno telo s preveč in ne vedno objektivnimi glasovi pa ne bo pomagalo pri vzpostavitvi sistema, ki se mora hitro odzvati. Kar se tiče delnega mandata, se to zdi nelogično in to zrcali delovne metode sveta. Če bi naj potem počasi zajeli nacionalne liste v ta evropski seznam, potem ne smajo države članice imeti negativne elemente, zaradi tega čutiti elemente, zaradi tega Afganistan, Senegal, Ghana bi lahko bile možne države za seznam, ker posilci za azil iz teh držav imajo zelo nizko kvoto priznanja njihovih prošenj za azil se znam pa resnično biti restriktiven, če hočemo, da bo obrdil sadove. In na koncu naj podprem odločen mehanizem pregleda. Po dveh letih bi naj to izvedli po sprejetju instrumenta. Ključnega pomena je, da kar se tiče našega zimnega prava, vemo, da ustrezno delujejo in da se lahko soočimo z vsemi pomankljivostmi, ki se pojavijo. To ne zahteva vedno zakonodajnih sprememb. Včasih potrebujemo samo vodila glede izvajanja. Vendar pa velik del te revizije bi moral biti v okviru ocene, ali bi se ne odrekli nacionalnim seznamom uprit evropskega. Ta evropski mehanizem ne sme prikrajšati držav članic, včasih, ko že imajo težave. Hvala lepo poročevalki za upravljeno delo. Veselim se sodelovanja z njo v naslednjih tednih in mesecih. Now, Mr. Hvala lepa, gospod Depre. Ajde. Merci, Hvala, gospod predsedujoča. Kolegi so že povedali svoja mnenja in tudi sam bi najprej Eh, čestital gospe poročevalki in povedal, da jo podpiram. Zelo je angažirana pri tem dosjeju, tudi vedno je pripravljena razpravljati eh, s poročevalci v senci, tako da vedno izboljšujemo naša stališča in stališča Evropskega parlamenta. Eh, sam podpiram njeno strategijo. Torej, gre za parcialni mandat, delni mandat. Uh, Ej, prej sem napisal, da uh, je interes komisije bil upravičen, torej, da se vzpostavi ta seznam in da omogočimo, da prek tega seznama lahko uh, pospešimo postopke v zvezi z državljani določenih tretjih držav. Eh, na ta način bi tudi delno razbremenili službe na mejah. Imam pa tudi eno vprašanje. Komisija je napovedala, da bo uvedla novo uredbo, ki bo vzpostavila zeljni postopek eh, kot edinstven v Evropi, nadomestila pa bo eh, trenutno direktivo o azilnih postopkih. To, o čem razpravljamo, je del svežna v postopkih. Gre za direktivo v postopkih. In moje vprašanje je naslednje kakšen je potem smisel našega dela, če bo komisija k malu napovedala novo direktivo. Če ta eh, direktiva, na podlagi katere delamo, sploh ne bo veljala več. Eh, komisija je rekla, da bo hitro uh, uvedla te spremembe. Kako lahko delamo mi potem na podlagi teh trenutnih uh, členov, če uh, se bodo potem spremenili. No, torej, ta vprašanja so bila naslovljena predvsem na komisijo. Zdaj pa se bom navezal tudi še na poročilo. V začetnem predlogu je bilo jasno, da so cilji predloga v tem, da se pospeši obravnava določenih prošenj, za državljane iz teh držav, iz držav, ki so na seznamu. Ampak o pospešitvah različno govorijo v različnih državah članicah, kajti eh, tudi eh, časovnica še ni usklajena. Eh, potem tudi kakšna, kakšne so posledice pritožb v nekaterih državah je to možno, v drugih ne. Torej, tukaj se dotikamo tudi tega vidika. Komisija pravi, da bo uvedla skupen enoten azilni postopek in v tem okviru torej poteka naše delo. Dve stvari bi rad povedal eh, glede predloga, kakršen je zdaj Eh, z gospo poročevalko se v grobem strinjam, ampak nekaj pa je tudi razlik med najnima mnenjema. Ona predlaga oblikovanje svetovalnega organa pri komisiji, tam naj bi bili eh, ljudje iz EASA, iz FRA in pa iz nevladnih organizacij. Misija, ena od glavnih misij EASA je, da svetuje komisiji. To je predvideno. Eh, v nalogah EASA. Pregledal sem tudi zaključke sveta eh, iz lanskega leta, da želi več podatkov o eh, državah izvora strani EASA. Potem zaključki pravijo tudi, da je treba ukrepiti zakonite poti in zato komisija želi izvora povečati pristojnosti EASA, eh, da se bo ta ukvarjal tudi s skupnim azilnim postopkom. Torej, EASO eh, e je bil ustanovljen za to in mislim, da bi EASO moral biti naš sogovornik. Eh, dobro posvetujemo se lahko tudi z nevladnimi organizacijami, z akteri na terenu in tako naprej, ampak EASO eh, ja, mora biti tisti pravi sogovornik. Komisija ga je ustanovila s tem namenom. No, zanima me, kdo je potem torej ta naš eh, glavni sogovornik in kako bomo organizirali izmenjavo mnen. Kar se tiče nacionalnih seznamov, se strinjam s poročevalko ki pravi, da ko bomo imeli skupne sezname in skupen, skupne kriterije, torej od tega trenutka naprej obstoj nacionalnih seznamov ni več upravičen. Eh, lahko razpravljamo, ali bo to ukinjeno v dveh ali treh letih, ampak eh, glede tega se strinjam s poročevalko. Ko ne bo več seznamov in ko bo komisija eh, predlagala. Eh, spremembo direktive v postopkih, eh, takrat me bo zanimalo, kaj bo vse to prineslo, eh, kakšne spremembe se bodo s tem zgodile. Hvala, gospod Anderson. Eh. Hvala lepa. Naj se zahvalim poročevalki za upravljeno delo na to temo. Pozdravljam vključitev svetovalnega organa v oblikovanje seznama varnih držav in upamo, da bomo tako okrepili člane in predstavnike, če bo ta seznam potrjen. Vendar pa imamo še potem nekaj pomislekov, glede veliko stvari. Delni mandat je jasen poskus, da je vse, razdeliti ta predlog v dva. Po eni strani imamo koncept, po drugi pa vsebino. In kot smo se dogovorili že prej, obstaja jasen pomislek glede kontroverznega vprašanja pri navedbi Turčije kot varne države. Svet po našem mnenju poskuša ta kočljivi vidik odstraniti in želi, da se potem osredotočamo na koncept novega seznama, izolirano od tega, katere države bodo na seznamu. Torej, dve vprašanje sta tu koncept samega seznama varnih držav izvora. Po eni strani bi potem vsi prosilci za azil morali biti enako obravnavani, in bi imeli, morali imeti enak dostop do virov, ne glede na to, odkot prihajajo. Drugi pomislek pa je zmogljivost EU odzvati se na spremenjene okoliščine pri teh tako imenovanih varnih državah. Posamezne države in pravni sistemi se lahko hitreje odzovejo kot pa institucije EU. Zato bi države članice morale imeti svoje lastne nacionalne sezname, seveda, ki temeljijo na mednarodnem in pravo EU na podlagi direktive, ki govori, da je država varna, če imajo demokratični sistem, če ni pregona, če ni mučanja in če ni oboroženega spora. Če pa gledamo, kaj je predlagano pri Turčiji, ko bi naj bila na seznamu kot ena država, potem bi vsak nepristanski opazovalec verjetno dejal, da Turčija teh meril ne izpolnjuje. Veselim se našega naslednjega sestanka. Jean Lambert. Jean Lambert. Uh, you, uh, like thank... Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem poročevalki za upravljeno delo. kar se delnega pristopa tiče, se strinjamo z njo, se strinjamo se tudi z nekaterimi pomisleki, vendar pa jasno mora biti, kakšno so merila in postopki, namesto da bi zaradi politične hitrosti hiteli v odločitev. Ko, naprimer, imamo predlog o svetovalnem organu, to je za nas pomemben predlog, kajti imeti organ se nekoliko odmakne od pritiskov zunanje politike EU ali katerekoli druge, je dobro, da bomo vedeli, zakaj pravzaprav gre, ko govorimo o postopku za azil. Potem pa torej kriteriji, kot smo dejali, to je potem v direktivi o kvalifikacijah, o postopkih, pa tudi o državah, ki razmišljajo o zaščiti, pa ne morejo ponuditi zaščite. Govorim o imenu delegacije šestih držav Jugoshodne Azije, tudi Afganistana in Bangladeša, kako se to tam ureja v posameznih primerih. Torej, ta svetovalni organ je dober, strinjamo se z nekaterimi pomisliki gospoda Depreja, kar se tiče vloge in ustreznosti določenih organov, vendar pa se nam zdi naprimer zelo težko sprejeti Frontex pri oceni razmer v državah izvora. Zato gre, ne gre za to, kaj ustreza državam članicam. In potem eno od vprašanj v imenu gospeda ti, kar se tiče časovnega razporeda, tri leta za evropski seznam prehod nacionalnih na evropske. Da, sprejemamo, da se pač razmere lahko hitro spreminjajo v državah izvora, zato potrebujemo sistem, ki bo sposoben se hitro odzvati. Potem pa še nekaj, o tem je tudi govoril gospod Dupre. Kam pa to spada glede prelaganih sprememb pazilnega sistema? Bila sem eh, poročevalka za direktivo o kvalifikacijah. Spomnim se veliko zanimivih razprav, ki smo jih imeli. In če si pogledam, kaj sedaj komisija predlaga, se mi zdi, da se nismo kaj veliko naučili iz razprav, ki smo jih imeli. Dobro, kakorkoli že, če bo ta direktiva sedaj postala uredba, ki bo imela potem pliv tudi na opredelitev prosilcev za azil, če bomo spremeni direktivo o postopkih in druge zadeve, kam bo vse skupaj spadalo. Zdi se nam, da nekaj dela, kar se tiče premestitve, že zostaja za najnovejšimi dogodki. In če bi se države članice odločile o tem, bi mi morda lahko počeli boljše stvari. Sedaj pa še zadnji, gospod Le Breton. Merci, uh, madame la... Hvala, gospod predsedujoča, hvala za besedo. Upravičujem se, ker sem prišel pozno. Bila je tukaj delegacija iz Magreba in imeli smo zanimiv sestanek. Zahvaljujem za poročevalki za to zelo pomembno delo, ki ga je upravila na tem področju. Veliko zanimivih stvari eh, nam predlaga. Eh, no, zakaj ne bi pregledali tega seznama varnih držav? Potem pa. Uh, nujni eh, postopek, ki bo vprašaj postavila delegirane akte. Tudi to je zanimivo. Eh, nekaj določ pa mi predstavlja težave, naprimer predlog spremembe 5 eh, je nekoliko hinavski, kajti skupni seznam ne sme imeti za cilja, da se zmanjša število prosilcev za azil iz tretjih držav, vendar pa ima komisija ravno ta cilj in ne smemo si zatiskati oči pred tem moramo se zavedati eh, resničnosti. Potem pa še 27. Eh, amadva, eh, ki govorita o posvetovalnem organu. Še en organ več. Uh, mislim, da bi morali varčevati in ponestavljati stvari, ne pa da ustvarjamo nove organe. Potem pa še 8 in 27, ta dva predloga spremembe za me nista sprejemljiva, ker napadata nacionalno suverenost. Uh, Eh, to sta predloga sprememb, ki državam prepovedujeta, da eh, na svoj, svoj seznam uvrstijo države, ki jih eh, ni na evropskem seznamu. Mm, toliko sem želel povedati za enkrat, sicer pa čestitke poročavavki. Well, Preden dobite besedo Komisije in svet, bi rada še v svojem imenu zadala nekaj vprašanj Komisiji in svetu ali res govorimo o. Ko govorimo o nacionalnih in evropskih seznamih, se mi zdi, da je to nekakšen oksimoron. Če bi seveda bili objektivni, pač obstaja samo en seznam varnih držav. In je potem to odvisno tudi od posameznih primerov. Vprašanje Pakistana je lahko za nas jasno, kar se zile tiče. Tudi če bi Pakistan bil na seznamu varnih držav, v določenih državah EU. Enako velja za Turčijo. Če torej, naprimer, obravnavamo nekatere novinare, ki so v zaporu v Turčiji, ne ravno turških kurdov, torej ni to oksimoron, kar se tiče mednarodnega prava. Gospod Nilsen, komisija. Uh, uh, Hvala lepa za nekatere predhodne pripombe o osnutku poročila. Dve glavni pripombi bi rad podal. Najprej, mislim, da zelo pozitivno gledamo na duh predlogov sprememb, ki govorijo o sobstoju nacionalnih in prihodnega evropskega seznama. Prav tako bomo videli, kako lahko postopno Evropa apeiziramo koncept varne države izvora. Ti predlogi sprememb se nam zdijo pozitivni. Druga pripomba. Morda imamo nekaj pomislekov glede tega svetovalnega organa. Tukaj bi moral se navezati na nekatere pripombe, ki so bile podane, da EASO mora podpirati vse institucije svojimi nasveti glede vseh elementov azilne politike, tudi v tem pogledu, kar se tiče točno te teme. To se potem nekoliko naveže na nedavno sporočilo komisije, ki je bilo nekajkrat omenjeno. En od zadev, ki si jo bomo ogledali pri tem, je, kako lahko še naprej okrepimo vlogo EASO in kako lahko pojasnimo mandat, tako da bodo države članice in institucije imela potem skupno analizo, ki bo podlaga za odločitve, kar se tiče seznama varnih držav. Res je tudi, da smo v sporočilu revizije direktive o postopkih napovedali, da bomo imeli večjo stopno harmonizacije. Prosim za razumevanje, ne vem, kakšen bo ta prihodni predlog, vendar pa predlog, ki ga imamo pred sabo danes, je tak, da vključuje kratkoročne ukrepe. Dobro je za države članice, da jim pomaga in to bi bilo potrebno imeti na voljo, kar se da hitro. Srednje in dolgoročno pa si moramo ogledati, kako bi spremenili celotni okvir in to potem vključuje tudi nadaljno harmonizacijo glede postopkov. In to bo potem vključevalo tudi direktivo o postopkih in to vprašanje seznama varnih držav. Gre torej za vprašanje ukrepov, za kratkoročne, potem pa še srednje in dolgoročne ukrepe na ravni skupnega azilnega sistema. Predsedstvo, svet, morda še, prosim. Hvala lepa. Tudi sam se zahvaljujem poročevalki za osnutek poročila. To poročilo vključuje pogovor, ki smo ga imeli pred nekaj meseci, ko smo se dogovorili o delnem splošnem pristopu glede besedila, medtem ko čakamo na prispevek strokovnjakov iz EASE in Frontexa. Potrditev EASE smo že dobili, da so dobili našo zahtevo za nadaljne informacije in da bo poročilo pripravljeno prednostno svet se je zelo široko pogovarjal o tem predlogu. Dobili smo pogajalski mandat Koreperja in pripravili smo kompromisni predlog. Tako da, kar se osebine tiče, naj izpostavim dve glavni točki. Teh smo se dotaknili v svetu. Prva, posledice in trajanje črtanja določene države seznama, to je tretji člen predloga. Tukaj gre za to, da če je država na seznamu varnih držav, pa se potem kaj spremeni v tej državi, kar zahteva črtanje z tega seznama, lahko komisija predlaga, da se to državo črta seznama. potem je to neko sivo moče, ki ne sme biti na nacionalnem seznamu. In tako kot poročevalka, svet predlaga, da se temu izogibamo, koliko se le da. Ravno zato, ker je resničnost taka, da se lahko hitro spreminja. In to ste omenili mnogi. Tako da je svet predlagal kompromis, da bi omejili to črtanje na dvakrat šest mesecev in bi potem omejili pristojnosti komisije za podaljšanje tega izuzetja seznama. In potem še ena točka, ki je bila omenjena, potreba po pojasnitvi povezave med nacionalnimi in evropskimi seznami. Še prav posebno, potem, ko smo določeno državo odstranili seznama. In tukaj se je predsedstvo soočilo z dvema ekstremoma. Po eni strani, da bi dali komisiji ne omejeno veto moč, da odloča o tem, ali bo država še vedno izuzeta seznama ali pa če damo priložnost, da država članica da to na nacionalni seznam, tako kot je bila država stranjena z evropskega, to tudi ni zaželeno. Torej, kot, kom, kom, kot kompromis smo dosegli dogovor, da bomo omejili pooblastila komisije, časovno gledano, da bodo torej imeli veto glede vključitev države na nacionalni seznam, potem ko je bila izključena z evropskega morda sem bil nekoliko splošen. V besedilo je seveda vse veliko bolj podrobno, tam so vključeni roki in časovna obdobja za vse te ukrepe. Naj zaključim s pripombo, da se svet veseli konstruktivnih razprav z Evropskim parlamentom. Hvala. No ja, na moje vprašanje pa niste odgovorili, verjetno namerno. Ali torej prihaja do protislovja z nekaterimi konvencijami, tudi konvencijo z združenimi narodi človekovih pravic. No, ja, o tem se bomo še pogovorili. Sedaj pa dobi besedo poročevalka, gospa Gijom, če želi zaključiti. No, eh, bom hitro zaključila. Eh, veliko te tem je bilo izpostavljenih na strani eh, sveta so rekli, da so po eni strani dovolj eh, precizni, po drugi pa ne. Eh, in tukaj vidimo, kako pravzaprav poteka delo glede odstranjevanja držav z tega seznama. Veliko je še sivih območij, ki jih lahko vsak razlaga po svoji. Glede posvetovalnega organa uh, sem pričakovala pripombe, da je vse skupaj preveč birokratsko. Eh, sama sem upoštevala britanski zgled, eh, mogoče še premalo, ampak no, ne glede na ta del. Razumem te komentarje in tudi strinjam se, da je Azo pravi sogovornik za oblikovanje tega pristopa. Upam, da nihče ni v mojih predlogih prebral drugačnega pristopa in drugačnega prepričanja. Vendar pa se mi zdi primerno vključiti tudi druga stališča, druga znanja. Ni mogoče potrebno, da imamo nek strog organ, posvetovalni organ, ampak. Eh, vseeno bi bilo dobro upoštevati tudi spremembe na terenu, podatke eh, iz samih držav in zato se mi zdi pomembno vključiti tudi druge poglede na to, zato da smo lahko bolj natančni in to bi tak posvetovalni odbor prinesel. Eh, no, pa še nekaj, kar je povedala Martina Anderson. Mislim, da je treba upraviti natančno delo za to, da da se bomo eh, izognili temu, da bo koncept eh, izključno utilitarne narave. Ne gre samo za upravljanje tokov, ki prihajajo iz te ali one države. Seveda eh, ta predlog služi tudi temu, ampak ne smemo se ustaviti pri tem. Ne smemo se ustaviti samo pri trenutnem seznamu, ampak moramo spostaviti prave temelje za to, da ta seznam nekoč postane tudi daljši. Torej, da Eh, lahko prihaja do sprememb. Eh, vsem pa se zahvaljujem za pripombe in komentarje. Mm, by... Hvala lepa, zaključujemo razpravo. Naj spostavim, da je rok za predloge sprememb 13. maja opovdne. No in tako. Mislim, da smo zaključili z današnjim sestankom. Naj vas spomnim, naslednji sestanek bo 9. maja v Strasburu ob 19. Eh, do 21. ure, potem pa še v Bruslu 2x23 in 24. maja. Hvala lepa, nasvidenje. Session is over. Stanka je konec.